Meine Damen und Herren, gospodin, gospodje, naj vas uh, lepo pozdravim v tej čudoviti dvorani. Začeli bomo s sejo. Ima kdo kakšen komentar v zvezi z dnevnim redom? Ne, v redu, potem je dnevni red sprejet. Sedaj pa sporočila predsednika. še enkrat vas moram opozoriti na 205. člen našega statuta oziroma poslovnika. Ta člen opredeljuje vlogo razširjenega predsedstva. Nič novega ne vidimo v tem členu, vedno smo zadeve tako uh, počeli. Predlagam, da se s tem strinjate, da mi priznate, da smo na to upozorili, zadevo si lahko prebere vsak sam. V redu, hvala, potem smo to uspešno uredili. Sedaj pa tretja točka in sicer predstavitev o aplikaciji e-meeting. potem bomo morda lahko zapustili to dvorano in eh, zasedanje nadaljevali kar zunaj na trgu Luxemburg. Dve gospe nam bosta predstavili tole aplikacijo in nam razsvetlili te skrivnosti. Izvolite. Uh, thank you, Hvala lepa. Hvala za priložnost, da vam povem nekaj o tej aplikaciji tukaj v odboru za zunanje zadeve. Kakor veste, parlament eh, izvaja politiko, da bi zmanjšali število tiskanega materijala za zasedanja. Pogosto se dokumenti natisnejo, potem pa se ne uporabijo in takoj po zasedanju se vržejo v smeti ali pa se uporabijo le delno. To povzroča zelo veliko odpadkov, in tudi vodi v neučinkovitost pri uporabi papirja. Seveda pa so dokumenti zelo pomembni. Dokumenti so ključen del parlamentarnega dela in na voljo morajo biti čim prej, na to pa morajo biti tudi čim bolj dostopni in če le mogoče morajo biti dostopni na mobilnih napravah. Parlament podpira ta razvoj. Zato vam sedaj dajem na, na voljo aplikacijo e-meeting. In tukaj smo, da vam to aplikacijo predstavimo. Nekaj besed o tej aplikaciji. Ta aplikacija je spletna aplikacija, ki jo je razvil Evropski parlament. Razvili smo jo zato, da bi služili vam in vašim potrebam. Zagotavlja dokumente, ki zadevajo ta odbor, v lahko dostopni elektronski obliki. To pomeni, da do dokumentov lahko dostopate kadarkoli, kjerkoli in na katerikoli napravi. Nekaj morate vseeno vedeti, preden lahko začnete uporabljati to aplikacijo. Če imate pri sebi mobilno napravo, bi bilo morda dobro, da to napravo sedaj vzamete v roke in eh, sledite naši kratki predstavitvi. Razdelili smo vam dokumente o hitrem začetku z nekaj koraki, kako uporabljati to aplikacijo. Spletno povezavo lahko najdete na tem listu papirja. Vse, kar morate storiti, je, da se upišete s svojim običajnim uporabniškim imenom in geslom. To je uporabniško ime in geslo, ki ga običajno uporabljate v pisarni. Če mi predsednik dovoli, bi sedaj svojega kolego oziroma kolegico prosila, da poda predstavitev. Izvolite. Pozdravljeni. Dobro. Kakor smo slišali, je aplikacija e-meeting spletna aplikacija, kar pomeni, da programske opreme ni treba nameščati na svojo mobilno napravo. Oblikovali smo tudi bližnico, to pomeni, Sedaj bom upisal spletni naslov Evropskega parlamenta, to je uradni spletni naslov. Če želite, me lahko sledite, potem dodate poševnico in v eni besedi e-meeting. To je v bistvu vstopno mesto Evropskega parlamenta sem upišete svoje uporabniško ime in geslo. Jaz bom upisal svojega, vi pa lahko upišete seveda svoje geslo. This is of course it goes through the Wi-Fi and priključeni morate biti na omrežje. In prvič, ko se upišete, boste videli uvodno stran z kratkimi navodili, kjer piše, da je treba slediti trem korakom. Na naslednjem zaslonu lahko izberete jezik, odbor, sejo in dnevni red. Kliknil bom na start. Sedaj sem na začetni strani aplikacije e-meeting. E-meeting je na voljo za vse odbore, torej sodelujemo z vsemi odbori, kar pomeni, da si lahko na levi strani izberem jezik umestnika, izberem si lahko tudi odbor, seveda bom izbral AFET. Sistem dinamično povzema informacije in podatke, kar pomeni, da so v tej aplikaciji vedno najnovejše različice dokumentov. Nekateri odbori so se že odločili, da prenehajo s tiskanimi dokumenti, ampak običajno je to v papirnati obliki. Sedaj pa je vse na voljo v enem umestniku v elektronski obliki. Kako vidite, lahko izberemo različne mesece, dostope, dostop imamo torej tudi do dokumentov iz prejšnjih sej, seveda pa lahko potujem tudi naprej, če so dokumenti za prihodne seje že na voljo. Ko so dokumenti enkrat naloženi v sistem, čakanje ni več potrebno. Na desni strani lahko vidite dnevni red, gre za zasedanje z 1. septembra. Sedaj bom kliknil na 22. september, kakor vidite, sistem, po, sistem poišče vse podatke za to sejo. Pred vsako točko vidite majhen znak plus. Če tukaj kliknem, lahko potem izberem različno jezikovno različico vseh dokumentov. Pri vsaki točki lahko kliknem na ta plus, kjer vidim dodatne informacije o poročevalcih, in vse druge relevantne podatke v zvezi s tem dokumentom. To velja za vsak odbor in za vsako zasedanje. Sedaj pa dnevni red. Odprem lahko posamezen dokument in vidim dnevni red. odprem ga lahko v spletu ali pa v drugi aplikaciji. Seveda je aplikacija odvisna od tega, kaj imate naloženo vi. Posamezne aplikacije omogočajo interakcijo z dokumentom. Naprimer, ta dokument bom odprl v orodju Adobe. To pomeni, da bom lahko sedaj interaktivno urejal dokument. Kaj lahko tukaj počnem? Naprimer, dokument lahko označim, lahko rečem, to je dobro, to ni v redu in tako naprej. Dokument, ki sem ga presnel, se naloži v mojo mobilno napravo in lahko potem dodam tudi kratke komentarje. To pomeni, da spreminjate samo dokument na lastni mobilni napravi, torej urejate lastno različico dokumenta, kar, kar pomeni, da tega ne bo videl niče drug. Lahko dodam tudi komentarje in tako naprej. Ko dokument zaključim, ga lahko potem delim z drugimi. Naprimer, ta dokument lahko pošljete svojemu asistentu po pošti ali pa svojim kolegicam in kolegom. Vse komentarje je mogoče poslati v priponki po elektronski pošti. To je prva različica aplikacije e-meeting. Dostop imate do vseh dokumentov, z dokumenti se lahko potem nekoliko igrate, lahko jih urejate in jih delite s kolegicami in kolegi. Seveda enako velja za vsak drug odbor, tudi odbor za proračun, naprimer. Morda član Eh, morda je poslanec član dveh odborov in lahko hitro preveri dnevni red v obeh odborih. Seveda imam tudi možnost, da delim posamezne točke na dnevnem redu. To pomeni, naprimer, če želim to točko deliti z nekom, lahko pošljem elektronsko pošto kolegici ali kolegu in eh, v elektronski pošti se avtomatsko pošlje povezava do te točke. To je aplikacija e-meeting, sedaj pa še par besed o drugi aplikaciji, ki spada zraven, to pa je aplikacija e-committee. To je bolj specifična aplikacija, v kateri najdete različne dokumente v različnih mm, stopnjah razvoja. V aplikaciji e-meeting imate povezavo do aplikacije e-committee. To sem sedaj kliknil in obiskal bom spletno mesto odbora AFET. To je spletna stran odbora AFET in tukaj imam dostop do veliko dodatnih informacij. For example, as you can see here. Kakor vidite, imam na voljo dostop do osnutkov mnen, osnutkov poročil in tako naprej. Ta aplikacija je na voljo in to je res uporabno orodje. Kakor vidite, lahko tukaj najdete vse povezave v zvezi z delom v odboru. S tem je moja predstavitev konec. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom na z veseljem odgovoril. Hvala lepa. A, če bomo sedaj veliko privrčevali pri papirju, bomo spet dobili kavo. A kave ni več? Ne. Mm. Does it work on Android? Ali to deluje na Androidu? Sony Xperia imam. Lahko izberem odbor, potem pa dlje ne gre je to problem z mojim telefonom ali zadevo preprosto ne deluje na Androidu. The, the, the Aplikacija bi morala delovati na vseh napravah, z veseljem pa vam bom pomagal, da bo skupaj rešila tole težavo. Nekaj želim povedati. Veliko dokumentov je dostopnih in uh, vseh dokumentov ne bomo tiskali in eh, vsak ne bo vsega prebral, vendar ko obravnavamo končne oblike poročil in ko govorimo o predlogih sprememb, mislim, da bi bilo dobro, če bi zadeve imeli v papirnati obliki, kajti pri pisnih predlogih sprememb se običajno srečajo kolegice in kolegi tudi na hodnikih s svinčnikom in poskušajo zadeve rešiti na štiri oči. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli to možnost, zato da bi vseeno imeli možnost, da se pogovorimo drug z drugim z listom papirja v roke, ne pa da drug za drugim tečemo z iPhone in pametnimi telefoni. V tem smislu mislim, da bi omejili našo možnost komuniciranja in tega ne bi smeli uh, dovoliti. Lahko poveste kaj v zvezi s tem? You, Hvala lepa. E-meeting je aplikacija, ki jo lahko uporabljate kot nek vrste dopolnilno orodje. Na ravni odbora se lahko odločite, kaj boste dali na voljo v pisni obliki in tisti, ki so bolj navajeni uporabljati tablice, lahko to seveda počnejo še naprej, ampak eh, vsi dokumenti odbora res niso primerni za to, da bi jih brali na pametnih telefonih. Bolje jih je brati na tablicah, seveda pa mm, je potem možno tudi primerjava dokumentov. V nekaterih primerjih pa je seveda bolja, boljša možnost uporaba papirja, vendar to je odločitev, ki je pač odvisna od vas. Gospod Šeplin. Hvala lepa. Tehnično vprašanje. Predvidevam, da bomo postopoma opuščali papir. Zanima me, kako dolgo bomo imeli dostop do dokumentov v pisni obliki in kdaj bo ta prelomnica, ko bo vse v elektronski obliki. Kakor sem že povedala, je to odločitev odbora. To pomeni, da v parlamentu ni neke splošne odločitve, dokdaj bomo upustili uporabo papirja. Takšne odločitve morajo biti sprejete na ustrezni ravni. Mi vam damo samo na voljo to orodje. Kasneje v letošnjem letu pa bodo na voljo tudi naprave za poslance, ki bodo omogočale delo brez papirja. Seveda pa je od vas samih odvisno, kako bo odbor tukaj postopal. Yes, in fact, even if it seems that it's a, it's a technical problem. Uh, Hvala. Morda se vam zdi, da je to tehnični problem, ampak uh, naj vam povem naslednje. Aplikacija teče že skoraj eno leto. Velik izziv je stopnja prevzema. Priti mora do kulturnega premika. To pomeni, da moramo zagotoviti gladek prehod Kasneje bomo videli, kako bomo postopali naprej. Organiziramo tudi informacijske sestanke in računamo na vas, da boste vi spodbujali uporabo. Informacijske sestanke je mogoče organizirati kadarkoli. Na tem dokumentu imate povezavo, z nami lahko navižete stike kadarkoli. Like we... Predlagam, da o tem govorimo v razširjenem predsedstvu, da vidimo kako bomo postopali in eh, katere dokumente bo sekretarjat dal na voljo v papirnati obliki. Mislim, da bomo našli rešitev. V vsakem primeru pa je to koristen instrument, kaj te. Če vse tiskamo, potem vse skupaj res nima smisla. Najti bomo morali ustrezen kompromis, ki bo omogočil boljše pogoje dela. Dobro. Sekretarjat bom prosil, da poda predlog v zvezi s tem, na to pa bomo o tem govorili. Hvala. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 4. Sedaj pa točka številka 4. Potem mislim, da bi bilo dobro, če bi zadevo združili s peto točko. In diesem Status ist äh, der, der Diskussion ist das wahrscheinlich. Zadeva je podobna kot pri Ukrajini. Tudi tukaj smo v časovni stiski. Vendar razlika je v tem, da je Moldavija že ratificirala ta sporazum. V Moldaviji bodo novembra volitve. Rusi tam sedaj ustanavljajo stranke in jih financirajo in to predstavlja zelo velik pritisk. Smiselno bi bilo, po mojem mnenju, da dokument ratificiramo še pred volitvami. Razdelil sem vam pismo, ki sem ga danes dobil od komisarja Füleja. In v tem, je, v tem pismu je zapisano prav to, kar sem vam sedaj povedal. Gospod poročevalec, predlagam, da to upoštevamo. Volitve so 30. novembra. Na mini plenarnem zasedanju v Bruslju bi lahko to uredili, če bodo zadeve tekle podobno kot pri Ukrajini, bi lahko govorili še z odborom za trgovino, zato da časovnice ustrezno uskladimo. Mislim, da bi zadeva lahko eh, uspela. Tudi oni, sem prepričan, bodo ravnali konstruktivno in tako je bilo tudi v primeru Ukrajine. To sem vam želel mm, povedati, preden dam besedo gospodu Avštrevičusu. Gospod kolega, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. V veliko veselje mi je, da vam predstavim dva osnutka. In sicer eh, sklenitev pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo na eni strani in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani. Predstavil pa vam bom tudi osnutek poročila v zvezi s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa sveta v zvezi z sklenitvijo pridružitvenega sporozuma med Evropsko unijo na eni strani in Republiko Moldavijo na drugi strani. Kolegice in kolegi, Moldavija je že dolgo partnerica Evropske unije. Nobene potrebe ni, da bi državo predstavljal. Težave so drugačne, geopolitično, gospodarsko in tudi drugače. Zato bom zelo odkrit. Predlagam, da podamo soglasje za ratifikacijo tega sporazuma. Zato, ker je Moldavija vodilna v vzhodnem partnerstvu. Nobene potrebe ni, da bi hvalili Moldavijo za njene dosežke in rezultate. Vendar, vendar vedeti moramo, da se je Moldavija zelo spremenila. Nekoč je bila država, ki je zaostajala, sedaj pa je to država, ki je izvedla zelo dobre politične in gospodarske reforme. Zaslužijo si naše pohvale. Drugič, kako sem rekel, geopolitične razmere so popolnoma drugačne od tistih, ki smo jih poznali prej. Zato moramo to upoštevati ne smemo zapravljati časa z dolgoveznimi razpravami, podati moramo svoje soglasje, pa tudi priporočila za delo v prihodnje. Predstaviti vam želim neke glavne smernice v osnutkih dveh poročil, ki jih pripravljam v zvezi z pridružitvenim sporozumom med EU in Moldavijo pozdravljam podpis pridružitvenega sporazuma, kajte to predstavlja velik korak naprej v odnosih med EU in Moldavijo. Gre za politično sodelovanje in gospodarsko integracijo. V celoti je treba izvajati ta sporazum. Podpis in ratifikacija tega sporazuma pa ne predstavlja končnega cilja, po sebi, to je del širšega procesa. Vedeti moramo, da je v okviru 49. člena Moldavija, kako vsaka druga država, država, ki lahko zaprosi za članstvo v Evropski uniji, če seveda izpolnjuje načela demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, človekove pravice, pravice manjšin in če zagotavlja načela pravne države. Osnotek poročila poudarja, da je sporozum nekaj, kar bo koristilo vsem državljanom. Reforme je treba zakoreniniti v institucionalnem okviru. Pozdravljamo načrt v okviru pridržitvenega sporozuma, kajti to bo okvir, ki bo omogočal doseganje glavnih ciljev In to mora biti nek usmerjevalni okvir za razvoj odnosov v prihodnosti. Prav gotovo lahko od Moldavije zahtevamo še več, lahko dosežejo še več. Izboljšati morajo kapaciteto absorpcije, zato da bodo uspešno izvajali projekte in da bodo izkoristili financiranje EU. Prav tako morata obe strani določiti, kakšne so potrebe glede usposabljanja, zato da bo Moldavija lahko izpolnila svoje obveznosti v okviru sporazuma in načrta. Osnutek poročila prav tako povdarja, kako pomembno je okrepiti stabilnost, neodvisnost in učinkovitost institucij, ki so odgovorne za zagotavljanje demokracije, načel pravne države, dobrega upravljanja in konsolidacije sistema za zaščito človekovih pravic in temeljih svoboščin. Kolegice in kolegi, povdariti želim, da je administrativna zmogljivost Moldavije sedaj zelo drugačna od tega, čemer smo bili priča v preteklih letih. Sedaj bo mogoče izvajati ta pridružitveni sporazum z Evropsko unijo moldavske oblasti pozivamo, da naj volitve potekajo v skladu z najvišjimi evropskimi in mednarodnimi standardi. Povdarjamo pa tudi, da je zelo pomembna vloga političnih akterjev in strank. Prav tako je treba zagotoviti preglednost, kar zadeva financiranje strank. 78. člen Moldavske ustave je treba spremeniti, Ta govori o izvolitvi predsednika zato, da se izognemo politični blokadi. To bi lahko oviralo izvajanje reform in vsaka ustavna reforma mora biti izvedena ob posvetovanju Beneške komisije in ustreznih deležnikov. Prav tako opozarjamo na boj proti korupciji in to na vseh ravneh. Med drugim tudi tako, da Opozarjamo na zakonodajni svežen, ki je bil sprejet leta 2013. Prav tako pozivamo moldavske oblasti, da še naprej izvajajo mehanizem za boj proti korupciji. Zlasti nacionalni center za boj proti korupciji in nacionalni center za integriteto. Ta dva morata biti samostojna in neodvisna. Prav tako Povdarjamo, da je treba v celoti preiskati vse morebitne kršitve človekovih pravic in primere neustreznega ravnanja in mučenja. V poročilu smo pa rad tako zapisali, kako pomembna je zakonodaja na področju boja proti diskriminaciji, kako pomembna je zaščita manjšin in kako pomembna je zaščita prebivalstva LGBT. Okrepiti je treba tudi svobodo medijev in pluralnost medijev. Prav tako pa je zahteva, da se zagotovi neodvisnost medijev. Osnotek poročila podpira uvedbo brezvizumskega režima za moldavske državljane, kajti Moldavija je bila prva med državami vzhodnega partnerstva, ki je izpolnila te cilje. Moja osebna izkušnja je naslednja delegacija Evropske unije v Kišinjavu mi je povedala, da nobena druga država v tej soseščini ni dosegla takšne ravni kot eh, Moldavija. V osnutku poročila je zapisano tudi, da so sedaj službe carinikov in obmejnega nadzora zelo izpopolnjene tudi na ukrajinski meji. Še naprej pa je treba nadaljevati z delom profesionalizacije in depolitizacije centralnih in lokalnih oblasti, kajti tudi to bo prispevalo k izvajanju sporazuma. Kot tudi druge države v soseščini, mora Moldavija izboljšati poslovno okolje, uvesti mora boljša pravila in sprejeti morajo neposredne tuje naložbe. Zato poudarjamo, kako pomembno je ustrezno in pregledno poslovno okolje, kako pomembne so reforme za to, da bi spodbudili moldavsko gospodarstvo. Podpiramo tudi pobude komisije, ki so namenjene temu, da bi izničili posledice ruskega embarga na moldavske proizvode. To pomeni, da jim bomo podali več finančne pomoči in ukrepili bomo trgovinske preferencijale. Poročilo poziva Kišinev in Tiraspol, da še naprej konstruktivno delata na tem, da najdeta učinkovito rešitev problema v Pridnesterju, zato da bi na konkreten način izboljšala življenja ljudi v tej regiji. Prav tako poudarjamo, da je okvir 5 plus 2 za pogajanja zaenkrat neuspešen pri iskanju rešitve, zato pozivamo visoko predstavnico in Evropsko službo za zonanje delovanje, da prevzema večjo vlogo in da zagotovi večjo vlogo Evropske unije. Prav tako povdarja, da je treba sodelovati z Moldavskim parlamentom pri spremljanju izvajanja sporozuma in načrta. Prav tako poziva komisijo, da okrepi zagotavljanje pomoči in strokovnega znanja civilni družbi in institucijam v Moldaviji, zato da bi jim zagotovili ustrezno spremljanje odgovornosti obvez, ki jih je sprejela vlada. Kolegice in kolegi, predsednik je že povedal, da moramo postopati hitro, ne smemo več zapravljati časa. Pozivam odbor, naj ne zapravlja časa, naj postopke zaključi čim prej. Predlagam, da postopke končamo oktobra, zato da bomo imeli možnost ratificirati pridružitveni sporazum EU-Moldavija pravočasno, to pomeni v prvi polovici novembra vsekakor pa pred volitvami v Moldaviji. Kolegice in kolegi, trenutna vlada v Kišinjavu je v bistvu proevropska koalicija, zato bi jo morali podpirati še naprej. Podpirati jih moramo ne samo pri izvajanju pridružitvenega sporazuma, ampak tudi pri izvajanju reform v tej državi. Hvala lepa, z veseljem pa bom odgovoril na morebitno vprašanje. domnule președinte domnule președinte predvsem bi če dovolite se začel želel zahvaliti kolegi avštrevičiusu za ti dve resoluciji in poročili in za pojasnila ki nam jih je pravkar posredoval. S tem v zvezi bi želel podčrtati naslednje. Tako kot poročevalec tudi sam menim, da je treba podpisati pridružitveni sporazum z Republiko Moldavijo. V zadnjem času, v zadnjih petih letih zlasti, je država vložila ogromne napore v to, da je postala takšna, kakršna je danes pred nami. Konec koncev gre tukaj za razliko med Ukrajino in Moldavijo. Ne bi želel obnavljati razprave, ki smo jo imeli v zvezi z pridružitvenim sporazumom Ukrajine, vendar je treba tudi v tem primeru, primeru Moldavije, vedeti, da je država pod pritiskom Rusije. Zaradi tega je prišlo do nekaterih političnih posledic. In mislim, da imamo enkratno situacijo na svetu, ko je socialistična stranka v državi bolj levo usmerjena, kakor komunistična stranka. Moram reči, da še nikoli nisem na svetu doživel, da bi bili socialisti bolj levo usmerjeni, kakor komunisti. No, to je verjetno malce povezano z nekdanjimi partnerji v Rusiji ampak vsekakor eh, tudi volitve, ki bodo potekale 30. novembra, so nekaj, kar eh, to državo postavlja v posebno konstelacijo, če smem uporabiti ta izraz. Mislim pa, da obstaja tudi eh, zaskrbljajoča gospodarska posledica. Veste, da je bil uvoz vina iz Moldavije nekaj časa prepovedan. Ampak eh, Moskva se je sedaj odločila za zelo strok, trd embargo za uvoz eh, sadja in zelenjave iz eh, Moldavije. To seveda povzroča zelo velike gospodarske težave sami državi. Evropska komisija je povdarjala, da zaenkrat ne vidi rešitve za ta problem, ki seveda povzroča zaradi ruskih sankcij zelo velike gospodarske posledice. Od 1. septembra letos je Rusija prosto trgovinski sporazum z Moldavijo preklicala in zato mislim, da je treba vedeti, da bodo volitve v Moldaviji izjemnega pomena. Zato mora Evropski parlament eh, imeti svoje predstavnike takrat eh, na terenu samem. V preteklosti mislim, da je to bilo vedno tako, da je bila delegacija Evropskega parlamenta ki je prisostovala oziroma opazovala eh, volitve in mislim, da za konsolidacijo situacije v Republiki Moldaviji bi to bilo tokrat še bolj pomembno. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu in prepričan sem, da bomo z njim lahko dobro sodelovali. Sam bom v naslednjih nekaj dnevih vložil še nekaj predlogov sprememb in eh, mislim, da ga bom lahko podprl v njegovem odličnem poročilu. Hvala. Uh, najprej naj čestitam poročevalcu k odličnemu delu pripombe ki smo jih pravkar slišali iz njegove strani pozdravljam pozdravljam napredek ki ga je moldavija naredila v zadnjih nekaj letih ko gre za reforme in strinjam se z poročevalcem zlasti ko gre za krepitev njen, njenih stikov z evropsko unijo Strinjam se tudi z vsebino pisma, ki smo ga pravkar dobili od eh, komisarja Füleja. Prepričana sem, da bodo politične in gospodarske vezi z Evropsko unijo unesle več stabilnosti v celotni evropski eh, kontinent oziroma celino. Eh, poročevalec je, im, je omenil liberalizacijo vizemskega režima za lastnike moldavskih potnih listov. Sama sem bila eh, poročevalka za to v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta. In mislim, da je treba priznati modernizacijo gospodarske politične reforme v Moldaviji, zato pozivam tudi države članice, da čim prej ratificirajo ta sporazum, da bo Evropski parlament seveda tudi lahko čim prej to naredil predvoljivna kampanja se je uradno že začela v Moldaviji. Zagotoviti moramo, da bo ta postopek tekel v skladu z najvišjimi evropskimi in mednarodnimi standardi. Spričo tega bo seveda nujno potrebno, da smo tudi sami prisotni v času volitev kot eh, delegacija Evropskega parlamenta z različnimi eh, predstavniki različnih eh, političnih skupin. Seveda moramo bo predlagati lokalnim oblastem, da tesno sodelujejo z OFSEM in drugimi organizacijami. Poročevalcu predlagam, da dova, doda nov odstavek, kjer bi pozdravili podpis sporazuma o sodelovanju Moldavije v programu Horizont 2020. Na ta način mislim, da lahko prispevamo k večji konkurenčnosti, večji inovativnosti in več delovnih mest v Moldavi. Kar zadeva pri Dnisterje, tukaj je treba najti čimprej učinkovito, dobro rešitev. In obžalujem dejstvo, da je eh, skupina 5 plus 2 na Dunaju prejšnji teden preložila iskanje rešitev za nekaj časa. Zato je treba pozvati vse partnerje, da v celoti podprejo ta format pogajanj glede na dogovor, ki bo spoštoval suverenost in zemljsko celovitost Republike Moldavije. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Želel bi čestitati Petrasu Auštrevičiusu, podatke temu poročilu, ki nam ga je danes eh, predstavil. Zelo izčrpen in celovit je ta, eh, to poročilo, je pa previdno in realno, ker zadeva 20. točko, ko gre za eh, odnose, ki jih je treba med obema ozemljema vzpostaviti. Trenutno Tiršofol in Kišinjev mislim, da ne delata dovolj odločno na tem kar zadeva stike z Rusijo in sodelovanje z njo, ti morajo biti takšni, da tukaj ne bo stalno neke napetosti. Mislim, da gre tudi za veliko tvegan, ki smo jim priča. Če bo Evropa ustrajala na konfrontaciji, se zna zgoditi, da bo v Moldaviji, pa tudi v drugih eh, državah na vzhodu Rusije prišlo do nepotrebnih napetosti. Po drugi svetovni vojni Romunija ni nasprotovala o zemeljskem združevanju Moldavije, ko gre za različna območja. Govorimo o Moldaviji kot državi, ki je sestavni del Evropske unije zaradi tega zgodovinskega razvoja, ki sem ga nakazal. Zato mislim, da je primerno in prav, da upoštevamo zgodovinske razvoj, pa tudi gospodarske in politične vidike. Gospodarska situacija v Moldaviji je zelo uh, težka, glede na to, da ko je bila Moldavija del Sovjetske zveze, uh, se je osredotočala sicer na kmetijsko proizvodnjo in eh, vsi kmetijski stroji so prihajali iz Sovjetske zveze. Na ta način je bila Moldavija odvisna od eh, Sovjetske zveze. Vendar stvari so se spremenile. Strinjam se, da moramo poglobiti medsebojne odnose in eh, pospešiti vključevanje Republike Moldavije v Evropsko unijo. Če nadaljujem, naj podarim, da je v tem poročilu omenjen sklic na osebe v skupini LGBT. In mislim, da to, tukaj ne gre kar za kakršno koli manjšino, gre za zelo pomembno manjšino. Govorimo o pripadnikih LGBT, ki imajo pač svojo spolno usmerjenost, ampak poleg te obstajajo tudi nekatere kulturne manjši Moldavi. Mislim, da v poročilu ni omembe nobene od teh. Vendar zdi se mi, da je ena od teh eh, narodnostnih manjšin bolj pomembna, kakor sama skupina LGBT. Potem v točki 16 poročila je govora o nečem, kar mislim, da institucionalno gledano je sicer korektno, pravilno, točno, ampak imamo mejo med Moldavijo in Ukrajino. In ta meja je seveda povezana s Pridnesterjem, kar pomeni, da Moldavija nima nadzora nad tem delom svoje zunanje meje. To se mi zdi pomembno vedeti. Če govorimo o vizumih, še naslednje področje, mislim, da je Moldavija naredila velik napredek na tem področju, vendar obstajajo še nekatere druge zadeve, ki jih moramo pragmatično reševati. ko gre za zagotavljanje nacionalnosti Evropske unije pripadnikom določenih skupin v Moldavi, tukaj mislim, da moramo biti bolj previdni. Če nekdo pride iz Pridnesterja, lahko zaprosi za moldavsko pripotni list in potem bomo te ljudi imeli na naših, eh, na, pred našimi vrati. Eh, v Romuniji je prišlo do podobne situacije. Nekateri pripadniki določenih eh, ozemelj so lahko zaprosili za potni list Romunije in na ta način so dobili seveda dostop do Evropske unije. Če nekdo iz Pridnesterja torej lahko eh, dobi moldavski potni list, to pomeni, da lahko zaprosi tudi romunski potni list, kar pomeni, da se v Kišinjevu izdajajo vizumi, ki pa bi jih morali bolj strogo nadzorovati. Sicer bodo na naših eh, mejah naenkrat ljudje, ki imajo kriminalno preteklost, ki bodo eh, dobi, pridobili moldavski potni list, s tem bodo imeli možnost eh, pridobiti tudi romunski potni list in na ta način bodo dobili tudi dostop do Evropske unije. Mislim, da je treba o tem govoriti, zlasti ker gre za območje z zelo luknjastimi mejami. Gospod Šulc. Hvala, gospod predsednik. Ja, pred nami je zelo kompleksna tema. Ni prvič, da govorimo o razvoju tega pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Moldavijo. Glede na razvoj v zadnjih dveh letih, mislim, da je sedaj ta sporazum postal zelo pomemben. Dobil je nov pomen. Zahvaljujem se za različne teme, ki jih je omenil poročevalec tudi v svoji predstavitvi. Sam bom zastavil zelo konkretno vprašanje, o katerem se bomo morali verjetno eh, pogovarjati tudi v prihodnosti. O tem smo razpravljali v zvezi z Gruzijo, v zvezi z Ukrajino. Ves proces sklepanja pridružitvenih eh, sporazumov bomo morali na nek način zasidati v neke širše globalne, eh, globalne vedike. V tretji točki je zapisano in s tem se strinjam, da je treba omogočiti Moldaviji, da podpiše pridružitveni sporazum in da na ta način eh, postane kandidatka za vključitev. Seveda pri tem mora izpolnjevati vse pogoje. Vendar ta postopek ratifikacije naj bi sedaj potekal pred volitvami v Moldaviji. To pomeni, da gre za neke vrste notranji konkurenčni boj v Moldaviji, ki poteka v času pred volitvami. Vendar v zadnjih, zadnjem mm, mesecih smo priča v Evropski uniji izgubiti poširitvi, poključovanju novih držav kar pomeni, da z besedami smo za, v realnosti pa delujemo proti. Gospa Harms in gospod Volčki sta na plenarnem zasedanju v Strasburu povdarjala, da želimo, da Ukrajina postane članica Evropske unije. Vendar večina meni, da to v tem trenutku ni možno. Zato mislim, da je treba postaviti vprašanje, ali naj ta formulacija v poročilu ostane takšna, kot je. Kajti strah v 28-terici Evropske unije, kar zadeva daljno širitev, obstaja. In mislim, da bi morali tudi sami, mi, bolj odkrito, bolj transparentno se pogovarjati o tem. Naslednja točka, o kateri bi želel spregovoriti, je naslednja s pridružitvenim sporazumom in sporazumom o prosti trgovini, mislim, da moramo o tem tudi govoriti, postaje jasno naslednje. Dejanska gospodarska in socialna situacija ljudi je tukaj eh, tista, o kateri govorimo. In to ljudi, ki pravzaprav nimajo ne vem kako velike prihodnosti v Ukrajini ki je najrevnejša država v tej soseščini, kar zadeva dohodek prebival, na glavo prebivalca. In če bomo imeli tak eh, sporazum o prosti trgovini, kaj bo z Moldavijo? Njihovo gospodarstvo bo izpostavljeno nezaščiteno konkurenčnemu boju. To bo socialna realnost v Ukrajini, seveda z omejitvami izvoza, ki so predvidene v sedaj veljavnem sporazumu z skupnostjo neodvisnih držav. Kaj pa pol, poli, eh, carins, politika carinske unije, eh, varovanje meja, kako se bo to razvijalo? Ali bo Moldavija še naprej lahko v Rusko federacijo izvažala svoje blago? Ali to pomeni znižanje carin? To so vprašanja, o katerih smo delno razpravljali že v zvezi z Ukrajino in se ponovno pojavljajo na mizi v tej razpravi o Moldaviji. Mislim, da moramo natančno razmisliti o tem, kakšne prehodne rešitve so na voljo Evropski uniji, ki jih lahko ponudi, da ne bo prišlo do prevelikih socialnih pretresov v tej državi. Vizumska politika je že bila omenjena, Trans, pri Dnester je, to je bilo že omenjeno, je, uspos, ima posebne odnose z Rusko federacijo, vendar vemo, da je pri Dnester je del Republike Moldavije, vendar zgodovinski razvoj vemo, kdaj je postala, postalo pri Dnester je del Moldavije, takrat, ko se je uh, odcepilo od Ukrajine. In romunski predsednik je rekel, ja, to je nekoč bilo ozemlje, ki je bilo del velike Romunije. Pomeni, da smo ponovno priča kompleksni situaciji, um, nasprotovanjem in mislim, da moramo o tem natančno razmisliti in natančno uh, oblikovati stališče Evropskega parlamenta, ko gre za ta pridružitveni sporazum. Thank you, Chair. Hvala, predsednik. Najprej se tudi sam zahvaljujem gospodu Avstrevičiju za to poročilo. Mislim, da je dobro v prihodnost usmerjeno poročilo in želim ga podpreti. Mislim, da če bo večina poslank in poslancev za to, potem mislim, da je treba podpreti ta uh, sporazum pred volitvami v Moldaviji. Seveda tudi druga stran se mora izjasniti o njem. Kratek bom. Veliko predlogov sprememb bomo vložili na to poročilo, večino pa jih gre v isto smer kot prvotno poročilo. Še nekaj pa bi vendarle dodal. Želeli bi imeti odstavek o zelo ne primernem uh, koncentraciji lastništva medijev v, uh, v Moldavi, uh, eh, torej pluralnost medijev je tukaj nekaj, česar, o čemer sploh ne bomo mogli govoriti. Potem energetska strategija Moldavije je nekaj, o čemer bi bilo treba tudi kaj reči in želeli bi okrepiti uh, Eh, akcijski načrt 2013 do 2015 eh, za eh, večjo energetsko učinkovitost. Pa še nekaj, kar sem že večkrat preomenil. V programih vzhodnega partnerstva je Moldavija na vodilnem mestu in mislim, da je to treba povdariti in jo pohvaliti za to. Ampak druga plat medalje je v tem, da je program shodnega partnerstva nekaj, kar je treba zagnati na novo. Mislim, da to mora tudi naš parlament storiti čimprej, kajti nismo dosegli uh, uspeha, ki smo si ga obetali. Na novo je treba domisliti te odnose na splošno z shodnim partnerstvom in tudi v konkretnem primeru Moldavije. Hvala, predsednik kot poročevalec v senci Evropske ljudske stranke bi se želel najprej zahvaliti kolegi Aštrevičiusu za to poročilo. In na začetku bi želel povdariti, da njegovo priporočilo glede ratifikacije je nekaj, kar lahko podpremo. V današnjem položaju, glede na aktualni ruski pritisk na Evropske ljudske stranke, Eh, sosede eh, Rusije, se mi zdi, da bi to bil tudi pravi signal v smeri Moskve. S tem v zvezi mislim, da je nepotrebno kaj dosti spreminjati v tem poročilu. Samo nekaj zadev bi želel omeniti. Eden od kolegov je že govoril o tem, kar bi želel tudi sam povdariti. Videti je, kot da je v tem delu ostala neke vrste mikrosovjetska zveza, kjer se neka posebna realnost razvija, v prednesterju namreč. In mislim, da je v zvezi s tem treba tudi dodati morda en stavek vsaj v to poročilo. Mislim, da nima smisla, da govorimo o neki splošni utrujenosti, ker zadeva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 Eh, daljše obdobje. In mislim, da če bi govorili o tem poročilu o nekem splošni utrujenosti v Evropski uniji, kar zadeva eh, širitev, bi poslali nepravi eh, pravo sporočilo Moldaviji. Seveda, Moldavija je naredila marsikaj v zelo trdem, težkem postopku transformacije se je znašla ta država, kar seveda zlasti še otežuje Eh, trgovinski bojkot oziroma bojkot eh, izvoza nekaterih vrst blaga iz Moldavije v Rusijo. Mislim, da je treba reforme, kar zadeva upravne strukturo in kar zadeva vladavino prava, eh, podpreti in jo omeniti, kajti konec koncev na teh dveh področjih je Moldavija naredila napredek. Ni pa treba ustrajati na tem mislim, da bomo potem lahko s temi dopolnitvami kmalo šli na plenarno zasedanje. Vsekakor bi bilo to dobro, da bi lahko poslali neke vrste pozitivno sporočilo v Moldavijo pred eh, volitvami. 69 dni je še ostalo do volitev v Moldaviji in če pomislimo na olimpijske igre v Sočiju, koliko časa je po koncu olimpijskih iger preteklo do zasedbe Krima, več kot, manj kot 50 dni ampak eh, stvari se torej lahko zelo hitro odvijajo in zato moramo tudi mi tukaj biti odločni in hitro ukrepati. Mislim, da lahko postavimo tudi sekretarjatu vprašanje, kdaj bomo prišli do podobne, uh, podobnega glasovanja v zvezi z Gruzijo, morda bi obe področji lahko povezali. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predsednik. Tudi sam bi se zahvalil poročevalcu Avštrevičiusu za zelo uravnoteženo in uh, izčrpno poročilo. To priložnost bi želel izkoristiti, da pozdravim tudi dopis komisarja Füleja, ki nam ga je poslal. Kajti konec koncev je to komisar uh, pristojen za širitev In to je pomemben znak za evropsko pot Republike Moldavije s pričo podpisa pridružitvenega sporazuma. Ne smemo pozabiti na volitve, ki bodo potekale v Moldaviji konec novembra. In kot član delegacije za Moldavijo bi želel pozdraviti napredek, ki ga je naredila ta majhna država z tremi milijoni prebivalcev v zadnjih petih letih. V zelo kratkem obdobju so naredili pomembne korake naprej. To so uh, koraki, ki jih pozdravlja Evropska unija. In zahvalil bi se tudi Tani Fajon za njeno poročilo in za njen bistveni prispevek k uresničitvi ciljev, ko gre za vizumski režim. Kar zadeva napredek, ki ga je naredila vlada v Moldaviji, ratifikacija asociacijskega sporazuma je potekala drugi dan v parlamentu v Kišinjovu in to je treba pozdraviti. Sam kot poslanec Evropskega parlamenta bi to želel pozdraviti. In eh, evropskim politične skupine v Evropskem parlamentu bi eh, pozval, da podpirajo prizadevanja vlade in parlamenta v Kišinjovu. O nekaterih vidikih, ki bi jih želel omeniti, je bilo že govora, namreč o tem, da morda uh, Romunija lahko podeli svoje potne liste prebivalcem Moldavije. Ampak krvne vezi so tiste, ki so pri nas odločilne za določanje nacionalnosti. Samo tisti, ki lahko dokažejo tako imenovani jus sanguinus, torej da so njihovi starši ali stari starši bili romunski državljani, smejo pridobiti romunsko državljanstvo. Torej te trditve, ki smo jih slišali, ko gre za izvoz eh, kriminalcev iz Pridnesterja v Evropsko unijo, se mi zdi, da so nekoliko pretirane. General Friedrich Pitlov ki vodi zavezniške sile v Evropi, je povdaril, da gre za hibridno vojno v Ukrajini, ki pa že žal kaže možnost podobnega razvoja v Moldaviji. In Evropski parlament mislim, da bi v Moldaviji moral podpirati in pospeševati sodelovanje z proevropskimi silami. Hvala lepa, gospod Iglesias. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospodu Ostrovičiusu. Moram uh, priznati, da je desna veliko bolj prepričljiva, ko govorimo o zunanjih odnosih. Prisluhnil sem poslancu, ki je govoril o širitvi Sovjetske zveze. Rekel je, da ne želijo, da bi Rusija v Moldaviji naredila enako kot na Krimu. To nima nič opraviti z etničnimi manjšinami ali z skupino LGTB pustimo to ob strani. Sedaj se pogovarjamo o tem, kaj bo pomenil ta sporazum za Moldavijo. V moji državi obstaja pankerska skupina, ki je pela o tem, kaj bi naredil, če bi te napadle USA. Um, To se pogosto sprašujemo v Evropi in tudi v tem odboru. To je podobno filmu Dr. Strangelove. Torej govorimo o filmu Stanleya Kubrika. Torej, gre za vprašanje, kako bi se mi odzvali, če bi prišlo do napada. No, res je, da situacija v Moldaviji ni dobra, to je ena izmed najmanj razvitih držav v Evropi. Uh, Eh, nizka je, spo, nizko je na lestvici, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, poprečna življenjska doba je zelo nizka, okrog 61 let za ženske, veliko mladih ljudi zapušča državo, veliko je prostitucije in eden izmed treh moldovskih otrok ima eh, možganske poškodbe zaradi, zaradi pomankanja železa. Eh, moramo se vprašati, ali lahko sploh pomagamo tem ljudem. Gospod McCain je imel prav, ko je v ZDA pred nekaj dni rekel, da je nujno potrebno, eh, da. No, on je rekel, da potrebujemo obramni ščit v eh, Evropi, na Polskem, da bi morali tega razširiti tudi na Moldavijo. No, ko, se, ko gre za ta pridržitveni sporazum, ste rekli, da želite, da bi ta bil spodpisan pred volitvami. Leta 2009 je v zvezi s tem sporazumom obstajalo veliko skepse, ponujali smo druge rešitve, nenujno integracije in zato se sprašujem, ali res ni možno, da bi najprej počakali, da mm, moldovsko prebivalstvo odine na volitve in potem podpišemo sporazum. Gospod Flekenštajn, hvala lepa. Omenili ste 49. člen. K temu moramo pristopiti na pragmatičen način, tako kot eh, smo to naredili pri resoluciji o Ukrajini. Torej, eni želijo ta člen zapisati v resolucijo, drugi spet ne. Vedno znova moramo tukaj biti jasni in odkriti povedati, moramo jasno, da je evropska perspektiva neka perspektiva, ki sicer obstaja nekje daleč v prihodnosti, ne pa še ne mudoma. Eh, no, zanima me tudi to, kdaj bo nas gospod De Gucht opoz eh, opozoril na to, da moramo se o tem še enkrat pogovoriti z Rusijo. Sprašujem se, zakaj eh, je smiselno, da pri sporazumu z Ukrajino razpravljamo o posledicah tega sporazuma, pri Moldaviji pa ne. To bi si želel bolj poglobljeno raziskati, preden bomo doživeli kakšno presenečenje. Pa še nekaj, nihče ne govori o možnosti vključitve NATO eh, v vključitvi Moldove v NATO, potem lahko McCain govori uh, karkoli hoče, on pač uh, Eh, govori v imenu Tea Party, tega tukaj res ne potrebujemo. No pa še zadnja točka. To nima sicer nič opraviti s tem, o čem razpravljamo, ampak vseeno bi vas prosil za vašo podporo v četrtek. V četrtek se bo prvič sestala naša delegacija za odnose z Euronestom in prosim vas, da bi poskrbeli za to, da oktober ne bi vse marca zasedanja delegacije za odnose z Euronest potekali v Bruslu. Morda bi lahko eno srečanje organizirali v Gruziji in vsaj eno v Moldaviji. Na ta način bi pokazali več pripravljenosti, ki pa potem ne bi bila več samo na papirju, ampak bi dejansko pokazali to pripravljenost tudi v realnosti. Hvala lepa, to zadnjo točko bi eksplicitno podprl mislim, da bi morali dati pobudo za to, da bi zasedena potekala tudi v teh državah. Gospod Carver, hvala lepa. E, torej, tukaj gre za številna odprta vprašanja. Meni se zdi vprašanje romunskega državljanstva že problematično. Uh, Pogovoriti bi se morali tudi o poročilih o široko razširjeni korupciji, tudi v zvezi z potnimi listi Romunije in tako naprej. Nujno bi se morali ukvarjati z tem vprašanjem. Številni državljani Moldovi so že eh, tako rekoč kupili romunski potni list. Eh, to že predstavlja vstop v Evropsko unijo skozi zadnja vrata in če smo odkriti, je sedaj eh, širitvena navdušenost zelo nizka tukaj v tem parlamentu. Govorimo o federalni Evropi, govorimo o problemih eh, z Rusko federacijo in eh, če k temu prištejemo še probleme z Moldavijo, nam to ne bo pomagalo. Eh, spet gre za zelo, zelo slab trenutek, v katerem bi naj podpisali ta sporazum. Mene kot predstavnika majhne skupine skrbijo ta vprašanja. Mislim, da bi morali o tem pozorno premisliti. Grazie devo dire che condivido assolutamente alcune delle analisi sia storiche che geopolitiche. De... Hvala lepa. Moram povedati, da popolnoma eh, podpiram geopolitične analize, ki so jih predstavili predhodni govorniki. Ampak mene zanima predvsem vprašanje gospodarske vzdržnosti, če bi Moldova podpisala pridržitveni sporazum. Tukaj govorimo o gospodarstvu, ki je trenutno pod hudim pritiskom zaradi ukrepov Rusije. In sprašujem se, ali bo možno Moldaviji ponuditi vso potrebno podporo za to, da naredi korak naprej, oziroma ali ne bomo morda s tem sporozumom še poslabšali situacije v državi. Potem, kar se tiče pridnjestrja, e, tudi jaz imam dvome, ko gre za izdajanje potne, e, potnih listov, ampak tukaj ne smemo pozabiti tudi na trgovino z orožjem. Vemo, da e, je v pridnjestrju potekalo veliko trgovanja z eh, orožjem, predvsem ko je razpadla Sovjetska zveza. Eh, tam so identificirali tudi vojaške konice. Morda bi se morali bolj osredotočiti na policijsko sodelovanje, na nadzor nad mejami, zato da bi se lahko borili proti takšni trgovini z orožjem. Pa še nekaj, um, kar se tiče prizadevanj. Um, moldavijske vlade. Eh, ta prizadevanja moramo vsekakor pohvaliti. Morda bi bilo dobro, če bi poleg eh, misij za opazovanje volitev OVSE-ja tudi Evropska unija poslala v Moldavijo svojo misijo. Hvala lepa. Še sam bi nekaj dodal kot predsednik našega odbora. Ko gre za to korupcijo, ki je povezana z potnimi listi, to se mi že zdi zanimivo. Včasih se sprašujem, ali tu morda ne obstaja tudi kakšna državna korupcija, vladna korupcija. Tukaj razmišljam naprimer o Veliki Britaniji ali o, eh, o Malti. Sistematično se tam uveljavljajo možnosti, da si nekdo za veliko denarja pač lahko kupi potni list. Tudi to je vprašanje, ki mm, bi se ga morali lotiti, kajti s tem je povezana ena izmed glavnih svoboščin v Evropski uniji, to je svoboda gibanja. Še v zvezi z vsebino. Kar se tiče omembe 49. člena, mislim, da bi ta morala ostati, eh, kajti to je ne nazadnje pravna Podlaga vsaka evropska država ima v skladu z 49. členom pravico do tega, da zaprosi za članstvo v Evropski uniji. Če je tej prošnji ugodeno, to je spet druga zgodba. To je odvisno od sposobnosti sprejemanja Evropske unije in drugih okoliščin. Zato mislim, da bi morali ohraniti to isto formulacijo, kot smo jo vključili tudi v pridržitveni sporazum z Ukrajino. Potem, kar se tiče vprašanj zgodovinskega pomena, no, gospod Iglesias je govoril o tem. Pri vseh teh eh, zgodovinskih vprašanjih eh, mi je kot Nemcu vedno težko Moldavija je zaradi pakta med Hitlerjem in Stalinom bila dodeljena Sovjetski zvezi. Enako velja za Zahodno Ukrajino. Vse to izhaja iz pakta med Hitlerjem in Stalinom iz leta 1939. Zato je prišlo do te sovjetske prevlade in eh, v takšno zgodovinsko ozadje moramo vse skupaj postaviti. Zato sedaj ne moremo govoriti o, o eh, teh zahtevah Rusije. Ne da vse zadnje šlo tukaj za pakt, ki je povzročil eh, drugo svetovno vojno in mi moramo Moldavcem omogočiti boljši življenski standard. In ta pogodba ponuja to možnost, povezave z Evropsko unijo ponujajo boljše možnosti za tamkajšnje ljudi. Eh, gospod Fjul je to jasno povedal tudi v zvezi z Ukrajino. Eh, povedal je, da je bil, da je bil BDP na polskem in v Ukrajini pred vstopom Polske v EU približno enak, sedaj pa je v, na polskem desetkrat višji in Ukrajinci pač želijo tja, kjer se sedaj nahaja Polska in to je legitimna želja. In delček odprtja meja, naših meja za Ukrajino je privedel do tega, da so za 15 odstotkov porasli izvozi Ukrajine v EU, kljub tamkajšnji težki situaciji. In v ta kontekst moramo postaviti tudi odnose z Moldavijo. Tudi tej državi moramo uh, omogočiti to možnost. In zato je nujno potrebno, da pač sprejmemo takšen sporazum. Res je, da mora država eh, izpolniti vse za to potrebne pogoje. Enako je veljalo za Ukrajino. Pri Ukrajini smo recimo imeli posebne dogovore, ko je šlo za trgovino z, Evro z Evropsko unijo. Določili smo prehodno obdobje, uh, zato da se bo Ukrajina pač lahko prilagodila ko bo njena carinska in davčna zakonodaja ustrezna, ji bomo lahko omogočili tudi prostorovinski sporazum. Če pa je neki državi onemogočeno, da poskrbi za gospodarski razvoj zaradi ruskih pritiskov, potem moramo proti temu ukrepati. To je logično. Gospod Šolc pri dialektiki se še vedno učim od vas. Najprej ste rekli, da bi bilo boljše, da uporabimo 49. člen brez pridržkov, potem pa ponudite vse možne argumente proti temu zaradi ruskih vplivov. Ja, tako ne gre. Torej, če Moldavija ne bo mogla podpisati trgovinskega sporazuma z EU, ker Rusiji to ni všeč, in če bodo še naprej izdelki brez carine odhajali v Rusijo, potem vemo, da s tem ustvarjamo nesorazmerja. potem to pomeni, da Rusija odloča o tem, kdo lahko odpre svoje meje z Evropsko unijo. Tako ne more biti, ampak trenutno pač je tako. Pri teh sporazumih moramo seveda spoštovati pravila STO in morda bi morali tudi ta Um, pravila preučiti in, uh, zaradi, in v okviru STO pritisniti na Rusijo, kajti takšni, takšni embargi na posamezne izdelke so vsi protipravni, pa o tem sploh nihče ne govori. Potem pa še kdo reče, da zaradi tega ne smemo podpisati pogodbe. Uh, tukaj mislim, da bi že morali slediti logiki, ne nazadnje gre za to, da, ta, da te države lahko imajo svoje stališče in Moldavija je za veliko večino ratificirala ta sporazum v svojem parlamentu. In potem mi nimamo nobenega razloga za to, da odlagamo ratifikacijo. O tej pogodbi se pogajamo že od leta 2007. Od leta 2007 do leta 2009. je Moldavija imela drugačno vlado, takrat je bila na oblasti komunistična stranka. In tudi oni so začeli ta pogajanja za točno določenem cilju, ciljem. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Avstrevičius. Rok za uložitev predlogov sprememb bo določen. Torej gre za 25. september. Do 25. septembra je treba pripraviti predloge sprememb, položiti predloge sprememb, glasovali pa bomo 16. oktobra. Na ta način bomo imeli dovolj časa za to, da nadaljujemo s postopki. Hvala lepa, sedaj pa točka šest na dnevnem redu. Ja. Vprašal sem, kaj bo za Gruzijo. Ja, o tem bomo govorili v okviru razširjenega predsedstva. Ja, Za Gruzijo imamo načrt, 6. oktober bomo imeli prvo izmenjavo stališč, 4. novembra bo potekala druga izmenjava stališč, glasovali bomo 17. novembra in eh, decembra bomo potem glasovali na plenarnem zasedanju. Eh, torej samo v primeru Moldavije smo želeli vse skupaj pospešiti zaradi tamkajšnjih volitev. Hvala lepa, sedaj pa šesta točka na dnevnem redu. Razprava bo potekala za zaprtimi vrati, torej brez navzočnosti javnosti.